Ekvadorja. Na začetku dobi besedo gospod Šulc za 4 minute. Izvolite. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, današnja razprava ima predvsej pomembno zgodovino. Evropski parlament in Evropski svet sta v preteklosti sprejela dve pomembni odločitvi, ki sta nas pripeljali v ta položaj da se moramo tako hitro odločiti. Prvič, večina parlamenta je odločila, da država kot je Ekvador, katere neodvisna ekonomska in socialna politika je močno prispevala k zmanjšanju revščine in eh, s pomočjo katere je dosegla poprečen prihodek 4000 dolarjev na državljana na leto, da je takšno državljano dobro izključiti iz evropskega sistema trgovinskih preferencij, ali za Ekvador bo to veljalo od 1. januarja 2015. Drugič, enaka večina v Evropskem parlamentu in svetu je prav tako glasovala za to, da bi prosto trgovinski sporazum veljal samo za Kolumbijo in Peru. In to ne bi bil regionalni sporozum in Ekvador je bil izključen. Zato je predsednik Koreja poskušal alternativno skleniti sporozum o sodelovanju in razvoju. Namesto, da bi vse države v Andih eh, sodelovali skupaj, eh, je Evropska komisija to zavrnila in sprejela vse države razen Ekvadorja. No, ta strategija se je žal eh, izkazala za delujočo, še posebej je konkurenčno slabši položaj prispeval k temu, da je sedaj uh, vlada pod pritiskom in zato so se strinjali z pristopom k temu prostotrgovinskemu sporazumu. To je seveda sporno v civilni družbi in to bi lahko zapleteno koalicijo potisnilo v še večje težave. Uh, Namen tega zakona je, da bi zgradili neke vrste most za Ekvador, zato da bi lahko ohranil svoje trgovinske preference do začetka veljave prostotrgovinskega sporazuma. V interesu ljudi Ekvadorja želim povedati, da nisem proti temu mostu, ampak opozarjam vas, gospa komisarka, da morate vedeti, da ste si zatiskali oči pred domačo politično situacijo v Ekvadorju. Ustvarili ste konst, konstantno politično grožnjo zato, da bo ta most porušen, če ne bodo sprejeti takšni zakoni, kot želimo mi. Torej, gospodarsko-liberalni deli vlade so bili v sporo z levimi deli vlade in moje predloge sprememb so bili namenjeni temu, da bi pomirili spor, ampak eh, niso dobili podpore v parlamentu. Želijo tudi, da bi parlament uh, se odpovedal svoji pravici, da se upre odločitvi komisije, čeprav je pravna služba parlamenta povedala drugače. Tudi ta sklep se mi zdi napačen in upam, da to ne bo precedenčni primer. Kolegice in kolegi, še vedno na koncu pozivam vse vas, da podprete uredbo, zato da pomagamo zaščititi ljudi v Ekvadorju pred resnimi izgubami na področju izvoza. Hvala lepa, gospod Šolc. Mikrofon sedaj deluje. Besedo dajem gospe Malmstromovi. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča, gospe in gospodje. To je pomemben trenutek za odnose med Evropsko unijo in Ekvadorjem. Pred nekaj leti, ko je zapustil pogajanje leta 2009, se je Ekvador odločil za spremembo svojih vrednot. Prejšnji petek sem se srečala in z ekvadorskim ministrom preferala eh, sporazum. Za Ekvador je to dobro za spodbudo razvoju družbe, s tem pa bo tudi država lahko diverzificirala eh, svoje gospodarstvo in mislim, da moramo spodbuditi to izbiro. In uredba je eh, pomembno dopolnilo prostotrgovinskemu sporazumu. To, to, to smo predlagali hitro po sklenitvi pogaja, zato da ne je prišlo do uh, prekinitve tarifne obravnave, ki jo Ekvador sedaj uživa. In torej tako smo želeli preprečiti negativen vpliv na uvo, izvoz Ekvador. Ob koncu leta bo Ekvador vključen v sistem GPS in okoli 60 odstotkov eh, izvoza iz Ekvadorja uživa eh, prednosti iz, um, iz Ekvadorja. In uredba, ki jo bomo danes sprejeli, bo omogočila, da ne pride do kakšnih prekinitev v sodelovanju med Eh, Ekvadorjem in Evropsko unijo. Če tega ne bi sprejeli, potem bi Ekvador eh, januarja eh, naenkrat moral plačevati veliko več dajatov, ki bi potem se spet znižale. In kaj bi to pomenilo? To bi pomenilo, da bi Ekvador zelo hitro izgubil uh, tržne deleže, saj bi se dajatve zvišale za 20 odstotkov za recimo uh, tuno, za določene druge morske sadeže. In gotovo je za številne poslance pomembno izvajanje te uredbe, zlasti ko gre za očinkovito izvajanje strani Ekvadorja, ko gre za uh, pravila glede um, um, torej pogojev dela in drugih obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in zavez. Mi bomo seveda spremljali eh, njihovo izvajanje teh pravil in bomo tudi obveščali parlament o tem. Kadarkoli boste želeli, vas bomo o tem obveščali in bomo tudi poskrbeli za zahtevano preglednost glede izvajanja uredbe in seveda bomo izvajali vse dobre prakse, ki obstajajo v sistemu GPS. Hvala lepa, komisarka. Sedaj pa v imenu političnih skupin prvi dobi besedo gospod Fisas Ajščela za minuto in pol. Izvolite. Eh, hvala, hvala gospa komisarka Julija. Smo uspešno zaključili pogajanja glede Eh, trgovinskega sporazuma med EU in Ekvadorjem v ELS. Smo pripričani, da je to zelo pozitiven sporazum za obe strani, če tudi bo trajalo dve leti, da stopi veljavo. Od januarja naprej Ekvador ne bo več imel prednosti iz sistema GPS. In to bi pomenilo veliko škodo za gospodarske operatere na obeh straneh. Predlog uredbe da je rešitev za to umestno situacijo. V odboru INTA smo glasovali za predlog komisije in to z veliko večino. Nismo vložili nobenega predloga sprememb za to, da ne bi po nepotrebnem zavlačevali samega procesa. Sprejetje te uredbe bo omogočilo, da uvozniki in izvozniki lahko še naprej delujejo in brez bistvenega povišanja dejatev, ki bi lahko povzročile zelo velike nepopravljive uh, posledice tako za ekvadorske kot evropske gospodarske operaterje. Upam, da bomo jutri to uh, res prejeli in hvala poročevalcu gospodu Šolcu za uh, dobro delo in obenem bi rad tudi uh, izrekel dobrodošlico Ekvadorju za prisodelovanju pri mednarodnih trgovinskih sporazumih. Hvala lepa v imenu socialistov, gospod David Martin. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Tudi sam čestitam gospodu Šolcu za delo na tem dosjeju. Podprli smo njegove predloge sprememb v odboru. Mislim, da je prav da tega ne bomo obravnavali na plenarnem zasedanju, zato da pač zadeve ne bomo podaljševali v nedogled. Evropska unija je najpomembnejši trgovinski partner Ekvadorja za izdelke, ki niso naftni izdelki. In eh, če bo tukaj prišlo do moten, potem do, bo to res prizadelo ekvadorsko gospodarstvo. S to rešitvijo premustitve lahko še naprej spodbujamo trgovino med EU in Ekvadorjem, zato da zagotovimo, da bosta obe strani imeli kaj od bodočega in prihodnjega prostotrgovinskega sporazuma. Tudi načelo recipročnosti mi je všeč. Trgovci v Ekvadorju bodo imeli enake prednosti kot sedaj, tudi pravila o poreklu bodo še naprej veljala in vesel sem, da smo uvedli varovala za evropske proizvajalce. To je dober dogovor za obe strani. Hvala lepa komisarki in poročevalcu za upravljeno delo. Hvala lepa, gospod Martin. Sedaj pa gospod eh, Ramon Tramosa i Balcels za minuto in pol iz skupine Alde. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Hvala lepa za vaše trdo delo in za dosežene rezultate v odboru in da smo prejšnji teden o tem glasovali, zato je bilo zelo pomembno, da o tem glasujemo na plenarnem zasedanju še pred iztekom leta. Pomembno je, da potrdimo dogovor še pred koncem leta, kajti veliko pogodb v Ekvadorju je treba skleniti sedaj za naslednje leto. Kolegice in kolegi, prostotrovinski sporozumi lahko Evropsko unijo spet zaženejo, bolj kot javno zadolževanje. Izvoz je najboljši način za gospodarsko rast podpiram prizadevanja Evropske komisije za to, da odpira nove trge, da ruši ovire in da omogoča vstop našim podjetjem v te trge. V odboru INTA smo nasprotovali predlogu spremembe poročevalca, kajti menili smo, da bi to lahko ogrozilo izvajanje sporozuma. Podpiram razširitev trgovinskih preferencialov preden začne veljati sporozum. Ampak mislim, da to mora vključovati določene pogoje za Ekvador, kajti Ekvador mora prav tako odpreti svoje trge za podjetje Evropske unije. In na koncu želim povedati še nekaj. Trenutna situacija z Rusijo bi nas morala še bolj spodbuditi, da iščemo nove potencijalne trge v Aziji in v srednji in eh, južni Ameriki. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Ska Keller v imenu zelenih. Za minuto izvolite. Hvala lepa. Čestitam poročevalcu, ampak eh, v zvezi z vsebino nisem tako zelo zadovoljna. Kot poročevalec je gospod Šolc povedal, da trgovina ne podpira razvoja oziroma ovira razvoj. Uredba je bila usiljena državam v razvoju, kjer se morajo odpovedati preferenčnemu dostopu do trga ali pa podpisati prostotrgovinski sporozum, tudi če to ni v skladu z njihovim razvojnim načrtom ali če to ni mm, tisto, kar bi po mnenju nekaterih v parlamentu morali storiti. To je dejansko izsiljevanje in eh, tako krademo družbom, možnost rastnega razvoja. Enako se dogaja z Ekvadorjem. Ekvador se mora pridružiti sporazumu Peru-Kolumbija, drugače bo izgubil svoje preferencijale. Gospod komisarka, tukaj ste in eh, pozivam vas, da razmislite o tem, da bi na novo zastavili trgovinsko politiko. Trgovina lahko pomaga pri razvoju, ampak trenutno žal dosega nasprotne učinke in mislim, da bi to morali spremeniti. Hvala. Hvala, gospod. Eh, Huaregi Atondo za minuto. Hvala lepa, gospa predsedevoča. Najprej bi rad čestitev vsem, ki so delali eh, pri tej zadevi, gospodu Šolcu naprimer, za njegov pragmatičen pristop. S tem se je naredilo nekaj dobrega za Ekvador. Spoštovani kolegi, Evropa sprejema izjemno pomembno odločitev tudi zase kot predsednik Eurolat naj povem, da vse več držav Latinske Amerike svoj pogled obrača proti Tihemu oceanu in ne več čez Atlantik. Nažalost, eh, čeprav ima Evropa veliko odgovornost, smo regija sveta, ki je najbolj dejavna v tej regiji, vendar pa nas politično prihitevajo američani, kitajci in rusi. Obračajo se na drugo stran, kot sem dejal. Zato je tako zelo pomemben ta sporozum z Ekvadorom. Politično težo ima, izjemno politično težo za odnose z latinsko-ameriškimi državami. Yes. Hvala lepa. Naslednja je gospa Curtin Darling za minuto. Hvala lepa. Ekvador se bo verjetno pridružil trgovinskemu sporozumu eh, Kolumbija-Peru-EU in v dveh tednih eh, bo sicer izgubil svoje trgovinske preferencijale, če ne bomo ukrepali. Pozdravljamo redbo, ki omogoča začasno ureditev za to, da se trgovina ne bo ovirala pred našim glasovanjem in to tudi ne prejudicira naše odločitve v zvezi s tem, zato bomo mi lahko oblikovali ustrezen okvir z ekvator turskimi oblastmi. Na nekaj pa želimo pozoriti. Pred dvema letoma je Evropski parlament sprejel resolucijo, v kateri smo ansko skupnost in države tam, še posebej Kolumbijo in Peru, pozivali, da sprejmejo načrte v zvezi z človekovimi pravicami in zaščito okolja, preden se ratificirajo sporozumi. Enaki standardi bi morali veljati za Ekvador, to bi bil pomemben signal, ki bi pokazal, da trgovinski odnosi niso samo tarife, ampak orodje za kolektivni razvoj in orodje za razvoj pogojev dela in ljudi nasploh. Zato pozivam tudi Ekvador, da pripravi podoben načrt. Hvala lepa. Hvala. Samo ena oseba se je javila v okviru postopka pritegnite pozornost predsedujoče, to je gospod Kaspar, izvolite minuta. Dank. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Hvala poročevalcu za to, da je prispeval k temu, da lahko poskrbimo, da bo Ekvador ohranil svoje preferencijale in da se bo lahko pridružil sporozumu. Po mojem bi, bil, bi bila slaba šala, če bi državo najprej kaznovali za to, ker hoče sprejeti sporozum, tako da bi dvignili uh, dajatve, potem pa jih spet vzeli, to bi imelo negativne posledice, to je omenila tudi gospa Keller. Zato pozivam vašo skupino, če želite razvoj, morate spoštovati to, da vlada kot demokratična mm, predstavnica ljudi želi ta sporozum in dejansko pač tako demokracija deluje drž, večina si želi tega sporazuma in to morate sprejeti tudi vi. Veselim se, da bomo ta sporazum še ta teden potrdili in uh, mislim, da bo to koristilo evropejcem, ekvadorcem, kolumbicem in perujcem. Hvala. Hvala lepa, gospod Kaspari. Sedaj pa gospa Malmström, izvolite. Hvala lepa, hvala za to razpravo. Z sprejetjem te uredbe izvozi Ekvadorja ne bodo prizadeti do začetka veljavnosti sporazuma. To je zelo pomemben umestni korak in tako pošiljamo močan signal po eni strani svetu posla, kajti zagovarjamo stabilnost pri trgovini, po drugi strani pa pošiljamo tudi pomemben politični signal Ekvadorju in ljudem tam. Evropska unija si želi tesnejših odnosov z Ekvadorjem in želimo si seveda, da bi sporazum sam začel veljati čim prej. Ekvadorju bomo pomagali diversificirati gospodarstvo in pomagali jim bomo tudi pri tem, da se še naprej borijo proti revščini. Seveda napredujemo tudi na fronti začetka veljavnosti sporazuma. Pričakujem, da boste sredi naslednjega leta dobili dokument v sprejetje, hvala poročevalcu Šolcu za to, da so tako hitro eh, v odboru in te obravnavali ta dosje. Hitre izvajanje tega sporozuma in tega dokumenta bo spragotovo pomagalo pri rešitvi morebitnih pomislekov. Gospa Keller, res je, trgovina lahko pomaga manj razvitim državam, da se razvijajo hitreje, da se pridružijo razvitim državam in da se skujejo odnosi tudi na drugih področjih. To je moja prednostna naloga in kakor veste, eh, je komisija v delovnem programu danes predstavila novo trgovinsko strategijo in ta element bo prav gotovo vključen. Z veseljem pa bom seveda o tem govorila v kolegiju z ministri in tudi v Evropskem parlamentu. Upam, da bomo do konca naslednjega leta lahko predstavili strategijo na tem področju. In gospa eh, predsedujoča, želim vam vesel božič, hvala lepa za dobro sodelovanje, ki smo ga imeli do sedaj in veselim se že sodelovanja tudi naslednje leto. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprave še ni konec. Ne, ne, ne. Hvala, hvala. No. Besedo spet dobi gospod Šolc, gospa predsedujoča, komisarka, kolegice in kolegi. Hvala lepa za razpravo. Jasno je postalo, da obstaja velika želja za dobre trgovinske odnose z Ekvadorjem v Evropskem parlamentu. Povdariti želim, da čas ni vedno demokratično dovoljšen. Zato želim povdariti, da morajo biti trgovinski odnosi dobri in predvsem pošteni. V prihodnih mesecih bomo imeli v procesu ratifikacije možnost, da natančno preučimo sprejete sporozume, še posebej kar zadeva kakovost delovnih mest, kakovost življenja in kakovost zaščite okolja. Seveda pa bomo preverili tudi stabilnost celotne anske regije. Zato pozivam komisijo, da se neha utikati v notranje politične razmere in situacije posameznih držav. Eh, če so sprejele kakšno odločitev, ki ni v skladu s neoliberalnim kredom ljudstvo naj se odloči, kakor želi samo. Sem poročevalec za ratifikacijo tega sporozuma in zelo pozorno bom eh, spremljal, ali bo komisija tudi morda posredno od Ekvadorja v prihodnosti zahtevala, da spremeni svojo ustavo, zato da bodo evropska podjetja imela boljši dostop do trgov na področju javnih naročil in javnih storitev. Prav tako želim eh, pozvati za načrt kakor smo slišali v razpravi, ki bo zagotavljal in določal, kako bodo deležnice sporazuma zagotovile, da se proces pristopa k prostotrgovinskemu sporazumu Peru-Kolumbija ne bo upravil za to, da bi ogrozili dosežen napredek na področju sociale in okolja. Hvala. Hvala lepa, gospod Šolc. Tudi sama vam želim. Uh, zaželeti vesel Božič in veliko uspeha naslednji.